Dobro jutro oziroma dober dan, kolegice in kolegi. Preden začnemo z glasovanjem, bi rad povedal, da je danes obletnica tragičnega dogodka. Pred 20 leti, 23. maja, so bili protimafijski sodnik Giovanni Falcone, njegova žena Francesca Morvijo in njuni osebni stražari Vito Šifani, Roko Sidičijo in Antonijo Montinaro ubiti v masakru v Kapačev. Danes so v Palermo obeležili ta tragični dogodek, tam pa sta sodelovala predsednik Giorgio Napolitano in premije Mario Monti. Parlament bi prosil, da se pridruži tej obeležitvi in izkaže čast sodniku Falconeju ter se z minuto tišine eh, pokaže svoje sodelovanje pri tem boju za pravico in resnico. Imate vsi pripravljene svoje glasovalne kartone? Danes glasovanje ne bo dolgo. Upam, da bomo hitro končali z glasovanjem. Vem, da se vas želi veliko udeležiti gospodarskega srečanja na vrhu, ki poteka v Bruslju. Gospod Bosinaro. Eh, Gospod predsedujoči, dragi kolegi in kolegice, predvčerajšnjim je v Albani, to je država, ki ima institucionalne odnose z Evropsko unijo, prišlo do velike prometne katastrofe s 14 mrtvimi. Turistični avtobus je zapeljal prepad, pri tem je umrlo 14 ljudi, 18 pa jih je še vedno v kritičnem stanju. Izkoristil bi to priložnost, da izrazimo svoje sožalje družinam ponesrečenih, istočasno pa eh, bi želel tudi izraziti solidarnost z albanskim ljudstvom. Hvala. Thank you, Mr. Hvala, gospod Vosinari, za to izjavo. Zabeležili smo jo. Parlament pa je izrazil svojo solidarnost žrtvami in družinami tisti, ki so izgubili življenja. Izvolite. Prosim vas, da izrazimo tudi solidarnost z vsemi tistimi, ki so bili napačno dani v zapor zaradi evropskega naloga za oduzem prostosti. Poročilo gospoda Romeve Ruede o modroplavutem tunu. Kdo je za, kdo je proti? Sprejet. Predlog komisije, kdo je za, Kdo je proti, vzdržani, sprejet. Po prvem odstavku imamo predlog spremembe 4 odbora za ribištvo. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Bomo preverili, če želite. Preverjamo elektronsko. Glasujemo. Glasovanje je končano. Sprejet. Sedaj glasujemo o celotnem osnutku poročila z izglasovanjem in spremembami poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je končano. Sprejet z večino. Čestitke gospodu poročevalcu. Poročevalec, izvolite. Najlepša hvala. Želel bi se vam zahvaliti za to veliko podporo. Zahvalil se bi Paulu Watsonu, ki tvega, da bo poslan v Kostariko. Hvala. Naslednje poročilo, gospod Rike, zahteve o dvojnem trupu ali enakovredne konstrukcije zahteve za tankare z enonim trupom. Blok 1, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Glasovanje o predlogu komisije z izglasovanjem spremem, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. resolucija. Glasujemo poimensko. Glasovanje je odprto. Glasovanje je končano. Sprejeta. Čestitke, gospod Rike. Poročilo gospoda Garcia Hiera Karabaja ribolovne možnosti in finančni prispevek, ki jih zagotavlja sporazum med Evropsko unijo in Republiko Mozambiko partnerstvo v ribiškem sektorju. Glasovanje je poimensko. Glasujemo. Glasovanje je končano. Tudi ta resolucija je sprejeta. Čestitke. Poročilo gospe Podimata o skupnem sistemu davka na finančne transakcije. Predlog spremembe številka 40, poimensko glasovanje, glasovanje je odprto. Glasovanje je končano. Zavrnjeno. 32 predlogov spremembe ekonomskega odbora, vse skupaj, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprijeti. Predlog spremembe 11. Glasovanje v dveh delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprijet. Drugi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprijet. Predlog spremembe številka 15. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprijet. Lahko preverimo, če želite številka 15, preverjamo. Glasovanje je končano. Sprejeto. Predlog spremenja 45. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, zavrnjen. 52. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je končano. Zavrnjen. Predlog se 38, poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je končano. Zavrnjen. Predlog spremembe 46. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprejema 44, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprejema 47, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 39, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprejema 48, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprejema 49, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 50. Kdo je za, kdo je proti, vzdržan je zavrnjen. Predlog spremembe 51. Kdo je za, kdo je proti, vzdržan je zavrnjen. Predlog spremembe 36. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je končano. Zavrnjen. Predlog spremembe 37. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasovanje je končano. Zavrnjen. Predlog se nam je dve. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. 43. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Se upravičujem. 42 je torej brezpredmeten. 43. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. 41. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasovanje končano. Zavrnjen. Sedaj glasujemo o predlogu komisije za izkljuvanje in spremljanje. Kdo je za? Kdo je proti? sprejet. Osnutek zakonodajne resolucije, poimensko glasovanje, glasujemo. Glasovanje je končano. Sprejeto z večino. Čestitke, gospa Podimata. Sedaj bomo glasovali o poročilu gospe Desrne. EU in Kitajska, neuravnotežena menjava. Parlament bi rad obvestil, da je prišlo do napake v vseh jezikovnih različicah tega poročila. Beseda immaterial, nematerialno, je bila zamenjena z besedo intelektualno. Za nekatere morda to enako, ampak vseeno je to napaka. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržan? Zavrnjen. Prvi odstavek glasovanje po delih. Ločeno glasovanje, se upravičujem. Najprej bomo glasovali o prvem odstavku. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Sprejet. Tretji odstavek v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? kdo je proti, vzdržani, sprijet. Drugi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprijet. Enajsti odstavek v treh delih prvih del. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprijet. Drugi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprijet. Tretji del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprijet. 13. odstavek v dveh delih. Prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Drugi del. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 15 v dveh delih. Prvi del. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Drugi del. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Odstavek 17 v dveh delih. Prvi del. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Drugi del. Kdo je za, kdo je proti kdo je proti, vzdržan je sprejet. 28. Kdo je za prvi del, proti, vzdržan je sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržan je sprejet. Odstavek 29. V dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržan je sprejet. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržan je sprejet. Odstavek 30. V dveh delih, prvi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Glasovanje je končano. Sprejet z veliko večino. Odstavek 37 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Vodna navedba k. Kdo je za, proti, vzdržani? Mislim, da je potrebno preveriti. Glasujemo. Glasovanje je končano. Sprejet. Vodna navedba P v dveh delih, prvi del. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Drugi del, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. predlog resolucije v celoti, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Čestitke, gospi Presrni. Poročilo Davida Martina, preiskovalna pravica Evropskega parlamenta. Predloga 1 in 3 sta bila umaknjena, predlog spremenjen 30 pa je neveljaven. Predlog se imenuje 18. Kdo je za? devetnajst predlogov sprememb štirih političnih skupin. Glasujemo o njih. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Predlog sprememb osemnajst. Kdo je za? Se upravičujem, gre za poimensko glasovanje. Glasujemo. glasovanje končano. Sprejet. Predlog spremembe 19. Poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasovanje končano. Sprejet. Predlog spremembe 22. Gospod Kajzer, izvolite. Pouvez-vous Gospod Kajzer. A se lahko stavite za 30 sekund, lepo vas prosim, imamo popolnoma drugačen glasovalni seznam in to nam povzroča težave. Samo 30 sekund. Um, can someone help Mrs. De Kaiser with a voting list? Lahko kdo, prosim, pomaga gospodu Kajzer z volilnim seznamom? Um, Morda lahko skupina socialistov sledi gospodu Martinu.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 vojni gospoda Olonda bo rešil situacijo, če se ne motim. Ja, ja. Has he got it? Okay. Ask. Ah, A vam je uspelo? Steve Hughes je obvladal to zadevo. Odlično. Smo pri prilogu spremembe 422. A veste, kako boste glasovali? Gre za poimensko glasovanje. Glasovanje se lahko začne. Glasujemo. Predlog sprejme 22. Torej. The roll call is closed. Glasovanje je končano. Sprejet. Predlog spremembe 5. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Zavrnjen. Bomo preverili še elektronsko. Glasujemo. Glasovanje je končano. Res je zavrnjen. In sedaj smo pri predlogu spremembe 12. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 6. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj glasujemo o delu žloga spremembe 12. Kdo je za, kdo je proti, vzdržani? Sprejet. Po sedmem odstavku, drugi odstavek, sedmi člen, glasujemo o delu predloga spremembe 12, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 15, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 4, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjen. Kdo je za, proti vzdržani, sprejet. Gospod Martin, a bi radi preložili to glasovanje? Beseda je vaša. Allow... Res je, gospod predsedujoči, zato da bi se lahko še nadalje pogovarjali s svetom in komisijo, predlagam, da priložimo glasovanje o snutku. Upam, da bo parlament to podprl, glede na to, da smo dosegli veliko napredka pred današnjim dnevom. Mislim, da lahko vse tri institucije dosežejo sporazum glede tega dosjeja. Še kak govornik, ki bi želel podpreti glasovanje? Je kdo proti? Glasujemo. Kdo je za predlog gospoda Martina? Kdo je proti? vzdržani, sprejet. Hvala, gospod Martin. Hvala vsem skupaj in dober tek. How many expectations are actually over?